predstava podpredsednice Komisije Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in sicer o humanitarnih razmerah v Jemnu. Eh, in eh, prvi govornik je eh, gospod Bert Könders za visoko, v imenu visoke predstavnice. Uh, uh, gospa predsedujoča spoštovane poslanke in poslanci sprva naj se zahvalim parlamentu da je na dnevni red dal to zelo aktualno razpravo o humanitarni situaciji v jemnu jemen je dejansko preveč eh, pozabljena kriza In res je nujno, da posvetimo pozornost temu, kar se opisuje kot katastrofalna humanitarna kriza, ki presega vse druge v številkah in eh, razsežnostih. Kljub eh, mednarodnim obsodbam smo priča neupoštevanju osnovnega. Eh, prava človekovih pravic in humanitarnega prava. Civiliste napadajo vse eh, stranke v konfliktu na dnevni osnovi. Še posebej smo eh, zaskrbljeni zaradi izstrelka na bolnišnico zdravnikov brez meja v Jemnu in eh, ta se je in eh, klinike v Teizu, kar eh, je še en primer eh, nespoštovanja mednarodnega prava v tej vojni. Intenziteta humanitarne krize se stalno povečuje humanitarna organizacija pravi, da je 82 eh, odstotkov jemencev že potrebnih eh, človekoljubne pomoči. 14,4 eh, milijona nimajo dovolj hrane, nimajo celo dostopa do vode in sanitari. Evropska unija aktivno pomaga pri reševanju konflikta. Eh, in situacije za eh, jemence. Imamo več poti na humanitarni ravni, smo povečali pomoč 17 milijonov eh, decembra tako da smo do sedaj um, do leta, z leto 2005 izplačali 52 milijonov evrov. Vendar pa bo potrebno še več sredstev. Um, gre za najbolj renljive skupine begunce, notranje razseljene, uh, ujete v jemno in še tiste, ki so bili žrtev že prejšnjih. Uh, kriz eh, pri zagotavljanju hrane. Evropska unija bo zagotavljala eh, dostop eh, tistim, ki delijo humanitarno pomoč, ki pa je sama po sebi le en vidik. 80 ali 90 odstotkov osnovnih potreb prihaja iz uvoza in Eh, glede na to Evropska unija tesno sledeluje z Združenimi narodimi in drugimi partnerji, da bi se eh, čim prej eh, usposobil sistem eh, mednarodne inšpekcije, ki bo omogočil uvoz eh, blaga v Jemen. Potem je tukaj še politična pot. Eh, vedno več sovražnosti v drugi polovici 2014 in od marca 2015 se je situacija zaostrila kar zelo otežuje situacijo v Jemnu. Evropska unija je v zaključkih eh, sveta decembra izjavila, da verjame, da mora biti rešitev te krize politična. To pa eh, pomeni, da je eh, treba delati v okviru danih eh, pobud in ustreznih rezolucij Varnostnega sveta Združenih narodov. To je edina pot, ki bo prinesla olajšanje jemenskemu ljudstvu. Po eh, pogovorih eh, v eh, juniju so, se sledi, so sledili pogovori decembra v Ženevi, kjer se išče pot, da bi prišlo do lošitve in naslednja sestanek je načrtovan v bližnji prihodnosti. Tukaj so vključeni regionalni igralci in vse akterje eh, pozivamo, da odigrajo pozitivno ulogo. Eh, Evropska unija je najbolj zaskrbljena glede eh, takojšnjih ukrepov, ki naj vodijo k primeru, primerju zelo je važno, da se vzpostavi medsebojno eh, zaupanje, ker kot tudi eh, spoštovanje eh, mednarodnega prava, humanitarnega prava in osvoboditev političnih zapornikov. Zlasti v mestu Taiz, pa tudi v provinci Sada in druge je treba vse pravice zagotoviti. Dramatična situacija v Jemnu je taka, da se zahteva eh, odgovornost tistih, ki so jo zagrešili. Eh, kompromisna rezolucija je bila sprejeta 2. oktober 2015 o tehnični eh, pomoči jemnu na področju človekovih pravic. Na ta način se lahko vzpostavi nacionalna nacionalni preiskovalni odbor, ki bo poročal Združenim narodom o vseh eh, kršitvah eh, mednarodnega človekoljubnega prava in eh, drugega prava. In to piročilo se bo pripravilo do 33. zasedanja Združenih narodov. Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod minister. Sedaj prehajamo na govornike posameznih političnih skupin. Gospa Marija Gabriel, eh, minuto 30 za Evropsko ljudsko stranko. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod minister, kolegice in kolegi. To je res humanitarna, varnostna in politična nuja. Torej najprej humanitarno. Razmere v Jemnu po slabem letu um, konflikta so praktično slabše kot pa prej v Siriji. To je ena izmed najhujših kriz, glede na podatke OZN. Trenutna situacija v bistvu um, ne bi smela biti tako zelo huda. Mednarodna skupnost prosimo, da bolj prispeva k revidiranemu načrtu za premirje. Humanitarna pomoč mora biti nepristranska do žrtov te vojne. Najprej To, potem pa še varnostno vprašanje. Tukaj je problem, um, če pride do propada države in Al-Qaeda in pa islamska država lahko zapolnita to praznino v državi. Potem naprej, vedno več je nestabilnih akterjev. Jemen je v bistvu povezava med Afriko in pa med arabskim polotokom. In če se stvari zaostrijo, bo to pomenilo še večje težave. Eh, že pri Somaliji in pa Čiputi smo videli, kaj se lahko zgodi. Potem naprej, eh, tukaj tudi politično je to pomembno. Kot prvo moramo podpreti prizadevanja OZN, zato da se začnejo pogajanja in pa da Jemen ostane visoko na dnevnem redu za naše delovanje. Potem še nekaj, na daljši rok potrebujemo več investicij v krepitev naših političnih odnosov z ljudskimi državami in pa z Arabsko ligo. Tako lahko zgradimo partnerstvo. In to se lahko zgodi šele, če se naučimo določenih stvari iz arabske pomladi, kajti vemo, um, kako komplicirane so te situacije, tako versko kot tudi politično gledano. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospod Guerrero, Salom Enrique za dve minute, politična skupina SD. Eh, hvala lepa, eh, gospa predsedojoča. Eh, humanitarna kriza iz internega vojaškega konflikta v neki državi, če je temu tako, potem je glavni cilj spostaviti premirje in poskušati doseči trajni mir. Toliko časa, dokler konflikt traja, Eh, bo vedno znova prihajalo do izgub življenj. In to bo ponovno prispevalo k temu, eh, da bo življensko pomembna infrastruktura postala redkost, da bo vedno manj ljudi imelo dostop do vode, do zdravstvenih storitev, do izobraževanja. In konec koncev bo to prispevalo k temu, da bo izgubljena ena celotna generacija. Z humanitarnega vidika je tako, da ne njihno kršenje človekovih pravic, nespoštovanje eh, humanitarnih temeljnih načel predstavlja zelo pomemben eh, aspekt, kar zadeva krizo eh, v Jemnu. Predstavnik eh, sveta in v tem primeru tudi komisije je povedal, da je 80 odstotkov prebivalstva eh, v jemnu eh, pravzaprav na robu, da sploh ne zadovoljujo svojih osnovnih temeljih človekovih pravic. Eh, kot eh, poročevalec v parlamentu, kot eh, pristojni za humanitarne zadeve, lahko rečem, da podpiramo vsa prizadevanja sveta, tudi za aprila in novembra, da prispevajo v okviru Združenih narodov k vzpostavitvi trajnega miru oziroma saj primerja ob spoštovanju človekovih pravic. In vzpostaviti treba tudi dostop za humanitarno pomoč, za tiste, za milijone ljudi, Eh, ki ta hip ne nimajo niti najnujnih. Sedaj pa gospod Charles Tenok za EKR. Gospa eh, predsedujoča, kot en najbolj revnih držav na svetu, ki uvaža več kot 90 odstotkov va, eh, hrane še pred vojno, se je sedaj Jemen znašel na robu humanitarne krize vseh splošnih dimenzij. Evropska unija in države članice so zagotovile veliko denarja. Združeno kraljestvo nekih 152 eh, milijonov funtov v zadnjih petih letih. Sedaj se postavlja vprašanje, za, če pošiljamo ta denar v Jemen zato, zato, da se naše investicije potem eh, bombardirajo s strani Saudske Arabije. Um, dejansko. Um, saudske eh, sile eh, napadajo eh, z bombami. Danes, do danes je bilo ubitih več kot 6 tisoč civilistov. Saudska Arabija si zauzema za supremacijo v tem območju in mislim, da je vojna res grozna. Hvala, naslednja govornica, gospa Šake za politično skupino Alde. magija se je zgodila torej eh, ljudje eh, v jemnu umirajo počasi zaradi bolezni in lakote eh, napadajo jih koalicijske sile pod vodstvom saudske arabije ampak sledijo jim tudi druge sile pravijo da je treba se uh, ustrezno postaviti po robu Saudske Arabije. Očitno se to ne dogaja. Sramota je, da so predlogi z Evropske unije in tudi nizozemske vlade, da uh, se obsodijo po reko Združenih narodov tisti, ki so um, zagrešili vojne zločine uh, v. Um, jemnu eh, tudi postavijo pred sodišče. Eh, govorite o izvažanju stabilnosti, to je po moje plemenit cilj, ampak začeti se je treba s tem, da Evropska unija eh, preneha izvažati orožje v Saudsko Arabijo in zato me zanima, ali so v eh, svetu pripravljeni eh, prepovedati prodajo letal eh, in eh, helikopterjev, pa tudi eh, bomb, ki so naredile toliko škode v Jemnu. Upam, da se strinjate, da je nasilje v Jemnu razlog, da lahko v Evropski uniji revidiramo naš odnos z Saudsko Arabijo in da preverimo naš odnos z Iranom. Po novem sporazumu lahko Iran vključimo tudi v napore za prekinitev nasilja v Jemnu. Iran in Saudsko Arabijo je treba vključiti v reševanje. Eh, situacije na Bližnem vzhodu, pa tudi eh, blokade eh, so onemogočile dostavo eh, človekoljubne pomoči. Zdravniki brez meja poročajo, da ljudje ne prihajajo več v bolnišnice, ker jih je strah, da bodo bombardirane. Najlepše hvala. Hvala. Gospod Šarke in sicer spremete modro karto gospoda Tenoka? Hvala, gospa Šalke, da ste sprejeli moje vprašanje. Omenili ste Združeno kraljevstvo, če sem prav razumel, da eh, preprečuje um, preiskave vojnih zločinov v Jemnu. Ali eh, imate osnovne informacije, da je Saudska Arabija namenoma streljala na bolnišnico? Če je temu tako in vaša vlada ima informacije o tem, potem jih eh, morate eh, jasno razkriti. Hvala, gospod Tenok, za te vprašanje. Mislim, da so v mojih opombah eh, bili dve pripombi, ki ste jih zamešali. Eden je predlog nizozemske vlade, ki je. Eh, ki ne bi bil izveden eh, v okviru Združenih narodov in je bil uh, nažalost uspešno blokiran, kajti eh, preiskava eh, zločinov je ključnega pomena. Eh, drugo pa so napadi na bolnišnice, ki, o katerem so pričali zdravniki brez meja kot mednarodna organizacija, ki ima ugled. Torej, njih sem citirala. Hvala lepa. In sicer sem imela še eno drugo prošnjo za vprašanje, torej modro karto, vendar pa predlagam, da uporabimo samo eh, eno modro karto, ostalo pa drugič. Eh, naslednja govornica je Marie-Kristin eh, Virža za GUE NGL. Ena minuta. Merci, euh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Sedaj vidimo, da je v zadnjih mesecih Jemen v zelo hudem konfliktu. Na eni strani imamo koalicijo Saudske Arabije in pa na drugi strani tiste, ki so um, povezani z bivšim predsednikom Salemom. Sedaj vidimo, kako zelo huda je situacija in v bistvu res obstaja um, notranji konflikt um, med suniti in pa šiiti. Prvi podpirajo um, v Saudske Arabiji, druge pa Ira, Iran. Ampak gledajte, to ni vse um, veliko različnih zavez in um, povezav in situacija je zelo kompleksna. Nekaj pa je gotovo. Um, Jemenci so že med tako najrevnejši na, mi prebivalci na svetu in sedaj v bistvu se Saudska Arabija še vključuje v to, potem so tukaj še posledice arabske pomladi in tudi zakodnaki si pred Masičem zatiskamo oči. Dokdaj bo jemenski konflikt pozabljena zgodba? Uh, moramo se nekaj naučiti iz eh, Sirije. Um, ni zadosti humanitarna pomoč, moramo bolj konkretno ukrepati. Ne moremo se v bistvu uh, tukaj skrivati za ZDA. Hvala. Hvala, gospa Veržan. Naslednja govornica je gospa Barbara Loh-Pehler za politično skupino Zelenih. Minuta 30. Hvala, gospa predsedujoča. Od marca 2015 eskalirajo konflikti v Jemnu eh, in s tem država drsi v humanitarno katastrofo. Trpeči pa so civilisti, med njimi dva milijona ljudi, eh, dva milijona otrok, ki imajo premalo hrane. Eh, nujno je treba zagotoviti, da bo dovolj humanitarne pomoči na voljo za Jemen. V konfliktu v Jemenu eh, sta, si stojita nasproti dve zavezništvi in sicer na severu uporniki, ki so povezani z nekdanjim predsednikom zavezništva predsednika Hadika, pa imajo za seboj tudi separatiste z juga. V to pa se omešavata še Saudska Arabija in eh, Iran. Huti eh, prejemajo orožje iz eh, Irana, Saudska Arabija pa neposredno napada iz Raka. In več kot 2000, 2800 civilistov je bilo tudi ubitih v teh napadih. Koalicija napada tudi civilne cilje, bolnice, šole, skladišča hrane. Združeni narodi poročajo uh, tudi uporabo kasetnih bomb in od tega profitirajo zlasti džihajistične skupine kot Al-Kaida pa tudi Daesh. Mi zaradi tega uh, zahtevamo, uh, da se uh, uh, ustavi kakršnakoli dobava orožja, vključno iz Saudske Arabije. Uh, Namesto, da bi podpirali nadaljno eskalacijo za dobavo orožja, je potrebno najti mirno rešitev pod okriljem Združenih narodov. Hvala. Za FTO eh, gospod Fabio Massimo Castaldo. Hvala, gospod predsedujoča. Kakšen je najboljši način, da se o nečem ne govori znotraj, tako da se osredotočimo na zunanjega. Eh, napadalca in sovražnika. In tukaj govorimo o teroristih. Ravno tukaj eh, imam v mislih eh, Saudsko Arabijo, ki se bojuje z Iranom v Jemnu. To naj bi bil eh, instrument eh, za eh, obnovitev eh, interesov iz preteklosti, vendar pa. Eh, ob zauzetje mesta Aden je zahtevalo na uh, mil, tisoč žrtev, med njimi mnogo uh, otrok in uh, žena. Uh, 16 milijonov ljudi je brez uh, tekoče vode. Uh, Sečenjajo se uh, pogovori o pred, uh, primirju, uh, vendar šele v uh, daljni prihodnosti. Uh, Združeni narodi poročajo o, o hudi e, situaciji že od leta 2015. Banki Moon postavlja pod vprašanje, vprašanje ravnanje Saudske Arabije. Zanima me, kaj se še mora zgoditi, predno se oblikuje eh, preiskovalni odbor. Eh, mislim pa, da vse to početje in tudi vključevanje ZDA z obveščevalnimi akcijami v Saudski Arabiji, eh, mislim, da je eh, vse to povezano z eh, jedrskim sporazumom z Iranom. Tukaj eh, potrebujemo zelo jasno stališče obsojanja nasilja in oblikovanje preiskovalnega odbora. Če bomo še naprej si zatiskali oči, bomo na koncu oslepeli. Hvala. In še zadnji govornik v imenu političnih skupin je za ENF gospod Nikola Zbej. Sa deklaracijo du 10 janvier dernier 10. januarja je visoka predstavnica obsodila bombardiranje te bolnišnice v Jemnu, kjer je prišlo do veliko mrtvih in pa poškodovanih iz eh, zdravnikov brez meja. Dejali so, to je bil v bistvu um, to je bil napad na humanitarne tarče, no ampak sedaj bi bilo treba sprožiti preiskavo. Um, to je bila sedaj v bistvu že tretja bolnišnica zdravnikov brez maja, ki je bila um, napadena strani koalicije Saudske Arabije. Po drugi strani ste uh, dejali, da Saudska Arabija uporablja orože, ki ga je konvencija OZN iz leta 2008 uh, v bistvu prepovedala. Ampak gledajte, pozabil sem, Saudska Arabija je ravno v bistvu sedaj uh, predsedujoča odboru za človekove pravice v OZN. Pred dolgimi leti uh, uh, je bil Jemen že ogromna civilizacija, um, takrat, ko v bistvu um, okoli njih še ničesar ni bilo. Sedaj pa bomo kar pustili Jemencem, da umirajo pod savtskimi bombami in v bistvu se bo tukaj uničila cela civilizacija. Naslednja govornica je gospa Lesija Marija Moska za eno minuto. Hvala, gospa predsedajoča resno situacije eh, v Jemnu zahteva čim tesnejše sodelovanje med humanitarnimi organizacijami in vključenimi vzgojočimi se stranmi. Eh, ravno zaradi te humanitarne krize, ki uničuje državo, eh, smo priča nestrinjanju med tistimi, ki bi morali reševati rešitev, iskati rešitev kot smo že rekli, napadajo se eh, bolnišnice, ne upošteva se eh, dogovorjen eh, sistem deljenja hrane. Šest milijonov ljudi potrebuje hrano in vodo. Vemo, kaj počne Saudska Arabija. Več kot 2795 civilistov je bilo ubitih v zadnjem času in zato eh, res je treba pozvati k takojšnjem diplomatskem ukrepanju, da bi eh, rešili jemensko prebivalstvo in ustvarili eh, humanitarni koridor te začeli z mirovnimi pogajanji. Hvala. Naslednji govornik za eno minuto, gospod Javier Nart. Najlepša. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Konflikt v eh, Jemnu je res zelo resen. Sam sem bil uh, vojni dopisnik v 70. Uh, eh, letih, takrat uh, so, jih, so bili Dasahala, sedaj so Huti in Saudska Arabija se umešava tako, kot je to počela od leta 1920 v raznih sporih. Torej, gre za zgodovinski spor, spor, ki se vleče uh, eden od številnih v tem območju. Glavni problem uh, sedaj so uh, kazni kazniva dejanja, eh, ki so se sedaj sprevrgla eh, v eh, masakre in prave hegemonistične aspiracije Saudske Arabije v tej regiji. Vse to pa se opravlja z plačanci, plačanimi vojaki. Končno je treba reči, dovolj je miru v jemnu ne bo, če ne bomo te tuje bojevnike izgnali iz države. Strinjam se, da je treba imeti konferenco mirovno konferenco, ampak eh, pri tem je treba ne pozabiti na Saudice. Najlepše hvala eh, za eno minuto in pol, gospod Kava. Eh, gre skoraj za neko uh, savsko-arabsko uh, uh, skupščino, uh, ki uh, zauzema um, Jemen. Je, uh, Eh, velikosunskih eh, fundamentalizmov, pa tudi eh, Irancev, vključenih v ta spor. Ampak pomankanje podpore iz Saudske Arabije je še okrepilo ekstremiste. Poskuša se podrediti jug države, vojna pa vlada tudi na severu. Eh, ogromno je eh, civilistov, eh, ki trpijo. V Jemnu ljudje umirajo, ker eh, se Saudska Arabija in Iran še naprej igrata politiko in pozabljata na krizo. Če želimo res eh, jemnu zagotoviti stabilno prihodnost, potem se moramo aktivno angažirati na terenu in ne zanašati se na eh, običajne krivce, ki si jih vedno izberemo. Najlepše hvala, gospod Karver. In za eno minuto naslednja govornica. Ne, eno minuto. Gospod Freund. Ja, gospod Karver je imel minuto in pol. Hvala, gospa predsedojoča. Toliko je slabih stvari in res se premalo trudimo, da bi to ustavili. Šest tisoč ljudi je že umrlo v tem konfliktu in vse več je tistih, ki umirajo vsak dan. Veliko je stradanja, omejenega dostopa do vode, tudi elektrike ni. To je današnja situacija v Jemnu. In nujno je, da imamo mirovne pregovore, ko bomo lahko, čim prej. Treba je imeti tudi podporo mednarodnih humanitarnih organizacij na tem področju, brez ovir. V Evropski uniji moramo podpreti UZN, tako da bomo poskrbeli za to, da imamo mirovne pregovore in za to, da bo prišlo do premirja. Prav tako ne bi smeli dobavljati orožja treba se je usesti in rešiti konflikt. Fraktion. Gospod Freund, se opravičujem. Uh, ravno kar so mi sporočili, da ja, res je, dejansko imate še pol minute. Gledam na uro, uh, imate še nekaj časa, izvolite. Dank, ja, hvala lepa, gospa predsednica. Tokrat sem imel prav, uh, kar ni pogosto. Torej, pomembno je, da to državo zopet tudi gospodarsko postavimo na noge po bombardiranju uh, iz katerekoli strani že. Eh, zaradi kaosa in zaradi krvavih bojev v tej državi zopet največjo korist eh, žanjejo borci Daša oziroma Al-Kaide. Eden od eh, teroristov pri napadih v Parizu naj bi bil tudi prisoten v taboru za urejanje teroristov v Jemnu. Ja, težava s sistemom nisem bila jaz kriva, ampak mislim, da nam je uspelo. Tako, naslednji Ignacijo Korao, ena minuta. Grazie, predsedente. Bene, 6.000 vittime, circa 3.000 civili coinvolti, credo che. Ja, približno 3000 eh, civilistov je vključenih v te razmere, težke razmere v Jemnu. In to ni nič novega, kajti eh, Jemen je odnegdaj v teh težkih eh, razmerah. Potrebujemo pa predvsem rešitev za to, da se velike sile ne bodo tam eh, igrale vojne. In to so velike sile, ki so naše prijateljske eh, sile. Veliko je bilo rečenega, lepi programi so bili pripravljeni, kako bomo pravili, mirovni proces, kako bomo intervenirali in počeli to in ono, ampak ni pa nobene jasnosti, nobene odločnosti, v smislu, da bi rekli, Saudska Arabija, ki je glavni akter v tem eh, konfliktu, eh, prodaja potem tudi eh, orožje italijanski eh, vladi, eh, njim prodajo orožje tudi v Združenem kraljestvu, ZDA in tako naprej in te bombe potem potujejo, vemo kam tako da mislim, da morajo naši znane politični voditelji tu biti bolj odločni. Če želimo biti verodostojni, moramo biti nekoliko bolj uh, odločni, ko gre za odnose s Saudsko Arabijo. Hvala lepa. Naslednji govornik je gospod eh, Francisco Assis, ki pa ga ne vidim v dvorani, kar pomeni, da besedo kar takoj dajem naslednji govornici, gospej Mikeli Giuffrida, ena minuta. Presidente. Hvala, gospa predsednica razmere v Jemnu so resnično dramatične. Več kot 80 odstotkov eh, prebivalcev te države potrebuje humanitarno pomoč. Gre za 21 milijonov eh, ljudi, ki so v stiski, gre za razmere, ki se slabšajo iz dneva v dan, eh, klinike, sprejemne centre, bolnišnice napadajo. Seveda ni nič slabše kot v drugih območjih na Bližnjem vzhodu in dejstvo je, da Jemen ne more in tudi ni nek izoliran, osamljen primer državljanske vojne, ampak je samo še en izraz velikih konfliktov v tej regiji. Gre za dogoletn, eh, dogoletno bojišče med eh, Saudsko Arabijo in Iranom eh, in neskladja med Rijadom in Teheranom se odvijajo tudi v mestu Sana, glavnem mestu Jemna. In razmere so resnično zaskrbljujoče, zato potrebujemo takoj poziv k prekinitvi ognja pod okriljem OZN in državna, država se mora začeti odločno boriti proti fundamentalizmu in terorizmu. Hvala lepa, zdaj prehajamo na prosto razpravo. Tri prošnje za besedo imam na seznamu. Prvi gospod Stanislav Polčak, ena minuta. Děkuji vám, paní předsedkyně, za udělení slova. Hvala, gospa predsednica, hvala za besedo. No, veliko spoštovanja imam do vsega truda evropskih institucij, da bi pomagali pri reševanju humanitarne situacije v Jemnu. Ampak mislim, da res ni posrečno to, da se omejujemo le na vlogo opazovalca boju proti Iranu in Saudski Arabiji v tej regiji. Ne samo zaradi vloge in financiranja iz naše strani, to, kar smo že namenili tej regiji kot Evropska unija, finančni obliki, ampak to ni dobro tudi za civilno prebivalstvo. Sedaj Saudska Arabija prevzema zelo pomembno vlogo vojaški koaliciji dogoročno. Postaja partnerica ZDA in Evrope, ampak tu se moramo pogajati tudi z Iranom. Tako da. zaščitimo civilno prebivalstvo. Hvala lepa, naslednji gospod Kaputo, ena minuta. Hvala lepa, gospa predsednica. Humanitarne razmere v Jemnu so težke, dve tretjini prebivalstva potrebuje eh, pomoč in podporo. Država eh, je upletena v eh, vojno, ki številni menijo, sta jo usilili Saudska Arabija in eh, Iran, ker je za boj za hegemonijo v regiji. Razmere se poslabšujejo iz ure v uro in OZN so to humanitarno krizo ovrednotile z oceno 3, kar je najvišja kategorija. 20 milijonov ljudi potrebuje eh, humanitarno pomoč in to nujno. Eh, bombe ne prizanesajo nikomor in eh, še enkrat ugotavljamo, da prihaja do žrtev med civilisti, med humanitarnimi delavci. V zadnjih mesecih so je prišlo tudi napada na bolnišnico pod okriljem zdravnikov brez meja. Prav tako se uničuje civilna infrastruktura in poleg nedožnih žrtev to onemogoča tudi iskanje politične rešitve za to krizo. Evropska unija mora zato spregovoriti glasno in eh, mora sodelovati z mednarodno skupnostjo pri iskanju politične rešitve za to krizo. Hvala lepa in še zadnji v prosti razpravi, gospod Notis Marija, se ena minuta. Hvala, gospa predsednica. Oktobra je vodja. Rdečega križa povedal, da je po nekaj mesecih vojne Jemen tako kot Sirija po tolikih letih. Več tisoč ljudi je umrlo, vključno z otroki. OZN je razglasil humanitarno krizo. 19 milijonov jih je, ki nimajo dostopa do pitne vode, 14 milijonov ne do hrane 300 tisoč otrok trpi zaradi lakote, zaradi izključitve, zaradi izolacije, v kateri so, zaradi bombardiranja begunskih taborišč, šol, bolnišnic. Tako da tu vidimo veliko škode, ki je bila postorjena. Tudi v bolnišnici Medecins Frontier, tudi ta je bila bombardirana. Menda se uporabljajo posebne bombe. Tako da moramo v Evropski uniji na glas reči, da tam poteka humanitarna kriza, potrebujemo tudi ukrepe z oprtu. Hvala. Zdaj prehajamo na zadnjega govornika in sicer predstavnika, visoke predstavnice in podpredsednice komisije. Hvala lepa, gospa predsednica. Naj začnem z nečim, kar je bilo omenjeno. Ne moramo biti le opazovalci. To je zelo pomembna izjava. Res je, ne moramo biti le opazovalci in nismo le opazovalci. Mislim, da ste vsi omenili, da je sedanja situacija ujemno zelo zaskrbljujoča za vse člane sveta in tu sem zato, da bi spregovoril v imenu Federike Mogherini, visoke predstavnice. Naj sam osebno povem, da sem večkrat obiskal Jemen. Tam je veliko kriz, veliko prebivalstva, imamo slabo upravljanje, okoljsko krizo. In ta posebna kombinacija je v tej regiji privedla do te krize, v kateri je država sedaj. To je katastrofalna situacija. Vsi humanitarni akteri, ki so obiskali državo, so obiskali, so opisali to situacijo kot katastrofalno. Vsi so zelo zaskrbljeni, ali smo opazovalci ali ne. Visoka predstavnica mora biti proaktivna, kajti mi smo tisti, ki lahko spregovorimo s vsemi stranmi. Smo eni redkih, ki lahko to storimo in to je zelo pomembno, kajti humanitarno krizo lahko rešimo le, če bo to skladno z napredkom pri iskanju političnih rešitev. Številni so to rekli popovdne. In tu lahko citiram številne, ki ste se oglasili popolne. To je pravzaprav ključno vprašanje, s katerim se soočamo. Seveda je to povezano tudi s človekovimi pravicami. Svet za človekove pravice OZN se je izrekel o tem. Sam kot nizozemec imam svoje mnenje o tem kot član nizozemske vlade, ampak ta svet je sprejel kompromisno resolucijo. 2. oktobra lani. Tam so določeni pogoji za nacionalno preiskovalno komisijo. Evropska unija pričakuje, da bo ta komisija delovala neodvisno. In še enkrat bi pozval k neodvisni preiskavi vseh domnevnih kršitev mednarodnega prava in humanitarnega prava. Evropska unija bo aktivno spremljala in opazovala situacijo na prihodnih zasedanjih sveta. Seveda bomo sestavili tudi celovito poročilo o tem prihodnosti, to je pomembno. Številni ste omenjali ta vprašanja, ne le humanitarna situacija, ampak tudi spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava. Seveda smo zaskrbljeni, kajti tu vidimo tudi poročila o rabi kasetnih bomb na naseljenih območjih. In to je zelo pomembno pri teh preiskavah. In sedaj ugotavljamo, da je visoki komisarjat za človekove pravice začel natančno spremljati to situacijo. Glede orožja, kot veste, imamo sedaj embargo pri Sadski Arabiji in seveda to vpliva na izzive v tej regiji. Imamo tudi skupno stališče 2008-944 in tu bo treba preučiti tudi izvoz orožja v tej regiji. Številni ste spraševali o regionalnih vidikih teh vprašanj, vključno s vprašanjem o vlogi trin med Saudsko Arabijo in drugimi, kako ta trenja vplivajo na Jemen, kako bo s pogajanji. Mislim, da to ne bi smelo vplivati na pogajanja. Vsi glavni regionalni akteri, sodeluje z mednarodno skupnostjo, vključno z visoko predstavnico. Vsi podpiramo pogajanja o jemnu in to je treba ohraniti. Res se je treba potruditi za to, da ne bi spodkopali ta pogajanja. Mislim, da bomo videli nekaj napredka tudi v prihodnih dneh. Imeli bomo nekaj sestankov, ampak nedavno smo videli, da bo mogoče časa premalo. Zdi se, da to ne bo uspešno že v začetku februarja podpiramo tudi gospoda Ahmeta, posebnega predstavnika OZN-a, ki je večkrat potoval v to regijo, da bi poskrbel za rešitve. Potem smo slišali tudi izjave vlade v Jemnu, izjave savdskih oblasti, vsi so zavezani tem pogajanjem. No, pričakujemo, da bodo izvajali tudi vzdržni mirovni proces in premirje, tako da se bo izvajala resolucija Varnostnega sveta OZN 2216. Glede vprašanja o bolnišnici Médecins sans frontières, zaradi dobrih razlogov so to omenjali tudi poslanci tu. Videli smo še več napadov v zadnjih tednih in mesecih, druge po svetu, kjer so napadali bolnišnice te organizacije MSF. Pričakujemo, da bo visoki komisar za človekove pravice poročal o tem prihodnih pogajanjih, ki sem jih omenil. Potem smo slišali vprašanje o tem, ali se pogovarjamo s Teheranom. Ja, se, Iran je politično podprl to gibanje in upamo, da bo sedaj izkoristil svoje stike za to, da bi imeli premirje. Iran je zelo pomemben regionalni akter, no lahko se spustim podrobnosti, to ste obravnavali sinoči. Pa Evropska unija to podpira in mislim, da se bo lahko pogajala s vsemi stranmi, zato da bi iranski organi tu odigrali konstruktivno vlogo. Mimno in druge, to je ključno, to ste omenili številni. Če se to ne bo zgodilo, potem bomo imeli le ISIS in druge ekstremne skupine, ki bodo imele precej dobičkov zaradi tega. Hvala, predsednica. Hvala za to možnost, da se lahko sploh pogovarjamo ojemno. Mislim, da to ni le nujna zadeva, ampak če si pogledamo številke, koliko je tistih, ki so v zelo hudih razmerah, potem je pomembno, da se pogovarjamo o tem. Hvala za to razpravo popovdne, kajti naučili smo se, da lahko slaba situacija na Bližnem vzhodu neposredno vpliva na našo stabilnost in varnost. Ampak tega ne moremo prekiniti le za premirjem. Tu potrebujemo tudi fizično, socialno obnovo države. Če greste v Sano, boste videli, da so vsi deli mesta uničeni. In to je velika naloga. Nobena vlada ne more tega storiti sama. In seveda je mednarodna podpora potrebna. Evropska unija bo še naprej vključevala vse partnerje v tej regiji, zato da bi delali usklajeno in na strateški način z mednarodno skupnostjo. Z vlado v imnu, s vsemi državami, tako da bomo lahko storili nekaj za vse prebivalce imna. Hvala. Hvala lepa, gospod minister, tudi za izčrpno pojasnilo. S tem smo zaključili z razpravo. Glasovanje pa